Eh, vsekakor so pač potrebna izobraževalna partnerstva, torej vsekakor se zahvaljujem za konstruktivno poročilo gospoda Tökeša. Eh, hvala lepa, gospod komisar, za te zaključne besede. In gospe in gospodje, sedaj smo s tem zaključili razpravo o tej tematiki. Glasovali bomo jutri ob 12. In sedaj še zadnja točka na našem dnevnem redu. To je poročilo gospe Tikao o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu e-uprava kot vodilna sila. Besedo ima gospa Tikao. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. E, torej imamo strategijo EU 2020. Eh, ki eh, želi trajnosten, pameten razvoj, eh, vključujočo rast in ustrezno gospodarsko upravljanje. In zahteva tudi digitalno agendo za Evropo in mi moramo seveda izkoriščati digitalne tehnologije, ki se hitro razvijajo. Torej, mi pozdravljamo tudi akcijski načrt Eh, eh, za e-upravo za obdobje 2011 do 2015 uporaba IKT e za spodobljene pametne trajnostne in inovativne uprave in mi pozivamo tudi eh, države članice, da prilagodijo svoje nacionalne strategije evropski politiki. Ehm, mi moramo poskrbeti seveda za e-upravo tudi za zmanjševanje stroškov, zagotavlja se interoperabilnost ustvarjanja enotnega trga. Uh, 16 odstotkov evropskega BDP-ja eh, se nanaša na javno nabavo in 90, eh, več kot 90 odstotkov eh, je majhnih in, srednje Evrops, majhnih in srednje velikih podjetij in ravno zaradi vsega tega moramo pravzaprav zagotoviti, da imamo elektronske sisteme povsod na voljo in Eh, s temi lahko zmanjšamo pravzaprav eh, za 30 odstotkov stroške pri eh, javnih naročilih. Mnoge države članice so šele v začetni fazi priprave takih projektov. Danska, Švedska, Italija, Španija so tudi predvidele obvezne elektronske račune in to bi moralo biti nekaj eh, obveznega za vse države članice do eh, leta 2016. Eh, torej, potrebni so skupni standardi, interoperabilnost, to je pogoj za e-upravo in uh, povezljivost na evropski ravni. Države članice bi morale pregledati svoje zahteve uh, glede elektronskega podpisa, zato da odpravijo vse ovire za čezmene storitve. Komisija bi tudi morala kar se da hitro pregledati direktivo o e-podpisu, zato da poveča uh, eh, čezmeno povezljivost uh, sistemov za. Uh, autentifikacijo in potrebna je tudi eh, eh, vzajemno priznavanje eh, e-podpisov v Evropski uniji. Parlament se zaveda, da potrebujemo za vse te storitve tudi inovativne okvire, naprimer shranjevanje v oblaku in podobno. Mi moramo tudi modernizirati svojo strukturo in zlasti je potrebno varno čezmejno poslovanje in to je tudi eh, bistven del Evropskega programa za zaščito kritičnih infrastruktur. Mi pozdravljamo eh, tudi eh, programe, kot so eh, ISA eh, in podobno, eh, IDA, IDA, BCD, Mi imamo tudi uh, predlog Connecting Europe, eh, kjer se 9 milijonov evrov namenja uh, evropskim digitalnim uh, mrežnim storitvam. Torej, potrebno je ustvariti infrastrukturo, ki omogoča e-upravo, e-javno e, naročanje, e-carinske eh, storitve. Za vse to torej potrebujemo infrastrukturo, ki bo zagotavljala tudi povezljivost in ki bo tudi pokrila eh, stroške s tem, da povezuje strukture eh, držav članic. Hvala lepa za uvod in sedaj odpiram postopek Catch the Eye. Sedem govornikov imam na seznamu. Prvi je gospod Papa Nikolaou. Uh, hvala lepa, zlasti poročevalki. Tu moram uh, povedati nekaj splošnega. In to vodi tudi našo bodojčo politiko na tem področju. Uh, torej, danes imamo zelo težavno uh, gospodarsko okolje in eh, tu imamo velike razlike med posameznimi državami in uh, imamo tudi razlike pri konkurenčnosti. Tu ne gre samo za stroške dela, za um, proračunsko politiko, gre tudi za varnost eh, in podobno. Vse to je eh, tudi konkurenčna prednost za eh, neko državo, če pač je zagotovljena varnost na tem področju. Torej, če tu obstajajo določene pomankljivosti, je to potem velika pomankljivost za države članice. Kohezijski skladi predvidevajo dejansko mnoge milijarde za pomoč, vendar mi moramo tudi tu poiskati primere najboljših praks. Naslednja je gospa Basescu. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi eh, rada čestitala kolegici Tikav k temu odličnemu poročilu. Eh, torej, digitalne storitve lahko modernizirajo javne storitve za državljane in podjetja. Na ta način dosežemo boljšo učinkovitost in boljšo preglednost pri delovanju vlad. E, velik del javnih storitev v držav, državah članicah se sedaj sooča z velikimi težavami. E-uprava lahko prinese spremembo teh javnih storitev. To je lahko zelo pomemben dejavnik za razvoj gospodarstva in družbe. E, gospodarstvo lahko raste s pomočjo e-uprave. Bolje se bomo odzivali na izzive. E, e, Evropski eh, prostor za e-upravo, za čezmejne transakcije in za MSP je bo tudi konsolidiral eh, skupni trg. Eh, in zlasti pa moramo pomagati eh, neprivilegiranim skupinam eh, prebivalstva. Hvala lepa. Gospod Paške, naslednji. Eh, spoštovani gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, zelo cenim prizadevanja gospe poročevalke, ki želi pač opazovati to problematiko z drugega zornega kota zelo pomembna je eh, kompatibilnost, eh, pomembni so standardi eh, in to za vse organe, ki želijo sodelovati pri tem procesu. Torej, potrebne so ustrezne aplikacije, ki jih uporabljajo naši državljani, aplikacije, ki se lahko povezujejo. Torej, Microsoft uporablja Android sistem in določene aplikacije na določenih napravah ne delujejo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 Hvala lepa. Tu moramo zadevati tri zadeve. Moramo zmanjšati birokracijo, po, eh, spešiti moramo postopke in doseči razne prihranke. V luči tega, kar je povedala gospa Tikal, namreč, da srednje velike podjetja predstavljajo, manj srednje velike podjetja predstavljajo 90 odstotkov vseh, je to zelo pomembno. In, uh, uprava lahko prispeva tudi k doseganju teh ciljev. Poročilo izpostavlja poenotenje, ampak v srednji in vzhodnji Evropi še ne moremo ničesar poenotiti, ker smo tako zadaj, zato moramo čim prej doseči ta cilj. Imam pa dva pomisleka v zvezi s temi cili. Po eni strani moramo zagotoviti varstvo podatkov, ki je pomemben za podjetja. Po drugi strani pa posamezne uprave morajo imeti dostop samo do podatkov v lastni državi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mikolašik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Informacijske in komunikacijske tehnologije, o katerih eh, je govorila poročevalka, so pa stali sestavni del sodobnega življenja in močno vplivajo na gospodarsko življenje. Pet odstotkov BDP-ja v Evropski uniji ustvarijo evropske komuni elektronske komunikacijske tehnologije. Vendar pa je potencial še večji in ostane, ostaje zaenkrat neizkoriščen, ker na enotnem digitalnem trgu obstaja še veliko ovir in preprek tu mislim predvsem na čezmejne komunikacije in pa eh, komunikacijske in informacijske storitve, ki niso enotne v posameznih državah članicah. Torej, ovire obstajajo na notranjem trgu in te moramo sistematično odstraniti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Odi. No, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Najprej želim eh, čestitati kolegici Tikao za velikansko delo, ki jo je opravila v odboru za industrijo. Eh, torej, hvala lepa tudi odboru za opravljeno delo. Tri pripombe bi imel. Najprej moramo seveda vedeti, da bomo imeli kritje eh, za to, da lahko uporabljamo te nove tehnologije na celotni celini. To je pomembno za konkurenčnost celine. Eh, torej izvoljen sem v Limuzanu in v Vernju in moram reči, da naše ozemlje ni pokrito in v Evropski uniji potrebujemo 100 odstotno kritje, pokritje. In drugič, uprava eh, postaja zelo kompleksna in državljani smo pravzaprav naveličani pretirane birokracije. Eh, in te nove tehnologije nam morajo pomagati, da eh, funkcionarji ostanejo, kjer so in mi moramo pravzaprav online eh, delati z centralno upravo. Hvala lepa. Gospod Kelly. Again, I would like to compliment uh, Rad bi čestito gospe Tikal, ki je dala odličen povzetek tega, kam moramo iti in kako moramo to storiti. Govorimo o e-trgu in tu so tri zadeve, ki so s tem povezane. Konkurenčnost, digitalno in enotni trg, torej tri pridevniki, ki so vsi enako pomembni. Torej EU prava je odlična priložnost, tu, tu, odlične priložnosti so tu tudi za uh, e-pravosodje, e-zdravje in uh, tudi možnosti za e-trgovino. Žalostno je, da 75 odstotkov MSP-jev ne trgujejo izven Evropske unije in 87 eh, jih ne trguje izven lastne države. Kot je povedal tudi Jean-Pierre Odi, je najpomembno to, da se vzpostavi visok visokohitrostne, širokopasovne uh, eh, mreže. Šele takrat bomo lahko ustvarili konkurenčni trg. Hvala lepa. Naslednji na in zadnji na seznamu pa je gospod Matula. Evropski akcijski načrt za e-upravo je priložnost za posodobitev sistem javno prave Evropske unije z bistvenim znižanjem eh, stroško, povečanjem rasti in pa izboljšanje inovativnosti na ravni regije. In ta tehnologija, ki se jo uporablja pri javni upravi, bo povečala preglednost eh, in zmanjšala administrativno breme in pa birokracijo. V nekaterih državih članicah bo to sočasno z odpravljanjem ovir pri administrativnih reformah poenostavilo bo administrativne postopke na različnih ravnih in potrebujemo različne nize pravil za javno naročanje, naprimer standardizacijo in ureditev pravnih zadev glede elektronskega podpisa in pa ureditev demetarializirane e-uprave. Soočal sem se s težavami, ko smo, oziroma soočali smo se s težavami, ko smo poskušali izvajati takšne projekte v naši državi. Zato moramo razviti interoperabilne čezmejne storitve, ko govorimo o IT in pa e-upravi. Rad bi čestital poročevalki za odlična poročila. Hvala lepa, sedaj pa bo sklenil komisar Levandovski. Hvala lepa, tudi sam bi se zahvalil za poročilo, gospeti Kaus, za poročilo, ki je prišlo v pravem času in je zelo pomembno, tudi v luči digitalne agende in pa strategije Evropa 2020. Strinjamo se, da je to velika priložnost za poenostavitev javnega sektorja, tako da bo postal tudi bolj eh, stroškovno učinkovit in pa pri uporabnikom prijazen. V vašem poročilu upravičeno povdarjate tudi um, moč tega sektorja, ki predstavlja 5 odstotkov BDP-ja, ima tržno vrednost 660 milijard evrov in prispeva, to pa je tudi zelo pomembno, 50 odstotkov splošne um, rasti produktivnosti. Torej, uh, to si lahko le predstavljamo, kakšen je potencial digitalnega trga, če bi bil v celoti uh, brez ovir, kaj ti danes uh, se tako podjetja kot državljani soočajo s številnimi overami, ko dostopajo storitve javne uprave v drugih državah, članicah. Evropska komisija bo na ravni evropskega sodelovanja tudi um, z namenom, da podkrepi tukaj um, delo, predložila akcijski načrt do junija 2012. S tem želimo pospešiti interoperabilnost, odpraviti določene overe in se tudi odzvati na nove potrebe in uh, na potrebne nove storitve in pa sprejemljivost elektronske identifikacije in elektronskih podpisov. Podpiramo vaša prizadevanja, da bi tudi izdajanje elektronskih računov prevladalo v Evropski uniji, vendar pa moramo upoštevati tudi zahteve MSP-jev. Zabeležili smo tudi vaš ambiciozen poziv državam članicam naj bo uh, izstavljanje evropskih oziroma elektronskih računov obvezno pri javnem naročanju do leta 2016. No, zato pa je potrebno tudi ja, eh, financiranje na področju eh, elektronske identifikacije, tudi pri e-zdravju in eh, e-pravosodju. Tu pa moramo tudi zagotoviti to eh, Connecting Europe Facility. Cilj je, da dosežemo tudi enoten, porabnikom prijazen digitalni enotni trg v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše besede. S tem smo zaključili današnjo razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. Gospe in gospodje, zasedanje se bo nadaljevalo jutri.